humanitarne razmere po poplavah v Pakistanu. V imenu komisije ima besedo Kristalina Georgieva. Izvolite. Čakamo na gospod Georgievo. <laughs> Se opravičujem, gospa komisarka. Prezgodaj sem vas napovedal. Ste pripravljeni? Izvolite, gospa komisarka. Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, Srčno se vam zahvaljujem za to, da ste vključili to točko na dnevni red. Rada bi se zahvalila parlamentu za aktivno sodelovanje pri odzivu, za to, da ste organizirali zelo pomembne sestanke na ravni odborov in da ste hitro sprožili svojo pravico do nadzora v enem dnevu tem smo lahko sprejeli zelo hitre finančne odločitve za to, da lahko čim prej pošljemo našo pomoč. Naš namen je, da povem svoje otise o misiji v Pakistanu in da lahko potegnemo določene zaključke za Evropsko unijo. Naj vam najprej poročam o svojih otisih iz Pakistana. Zelo močno se mi je vtisnilo v spomin dejstvo, da gre za kompleksno situacijo, ki združuje dve katastrofi v enem. Na severu imamo kar nekaj milijonov notra, znotraj razseljenih ljudi in beguncev, ki so morali zbežati pred obroženimi konflikti samo zato, da sedaj vidijo, kako so poplave odplaknile njihove šotore, njihova prebivališča. Na južnem delu pa imamo podeželske skupnosti, ki so izgubile svoje vasi in pa tudi možnost za preživetje. Velik del Pakistana namreč temelji na kmetijstvu. Številke so vedno hujše. 22 milijonov ljudi je prizadetih zaradi poplav v celotni državi, več kot 12 milijonov ljudi potrebuje nujno pomoč. Spoštovani kolegi, prosim, da nadaljujete svojo razpravo zunaj dvorane lepo vas prosim. Hvala lepa. Thank you. Thank you. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vem, da je prejšnja razprava bila zelo pomembna za evropske vrednote in ravno tako je zelo pomembna tudi ta razprava. Če si pogledamo številke, prejšnji teden smo govorili o 8 milijonih ljudi, ki potrebujejo nujno pomoč, sedaj smo te številke povzvišali na 12 milijonov, več, več kot milijon hiš je uničenih, več kot 3,4 milijona hektarjev kmetijskih površin je poplavljenih. Slišali smo tudi za izbruhe kolere in diareje. Zato se osredotočamo na očitne prioritete, pitna voda, hrana, zdravstvena oskrba in pa tudi zavetje. Takšne katastrofe širšega obsega zahtevajo tudi zelo močen odziv s humanitarno pomočjo. Naj se dan predstavim, kaj je storila Evropska unija in kaj namravamo storiti naprej. Naša humanitarna pomoč je bila precejšna. Države članice in komisija so namenile 231 milijonov evrov za nujno pomoč, 70 milijonov je prišlo iz komisije in 61 iz držav članic. 12 držav članic je mobiliziralo tudi svojo lastno pomoč preko mehanizmov civilne zaščite Evropske unije. S tem smo postali največja darovalka, naše prispevke treba primerjati s pomočjo ZDA, ki so obljubile 460 milijonov dolarjev za nujno pomoč. Vendar pa je treba povdariti, da bodo pomoč verjetno zvišali čez en teden in dobili verjetno eh, nove obljube znotraj oziroma nove prošnje iz OZN-a. 30. julija je postalo jasno, da bodo posledice poplav eh, resne in da bodo postošile po tej državi in 31. julija smo se že odzvali. Sprožili smo mehanizme civilne zaščite na poziv pakistanskih oblasti 6. augusta. Poslali smo 18 strokovnjakov za to, da koordinirajo našo pomoč s pomočjo OZN-a in s pakistanskimi oblastmi, zato da bi pomoč bila čim bolj učinkovita. Prvič smo dobili takšno pomoč držav članic s tem, da so uporabili naše letalske zmogljivosti In s takšno pomočjo smo vzpostavili enote za čiščenje vode, mobilne bolnišnice in pa šotore. Ne bom zakrivala dejstva, da kljub velikemu trudu imamo pred seboj velik izziv. Naj povdarim, kakšen je ta izziv. Prvič, humanitarna kriza še ni končana. Verjetno smo sedaj dosegli vrhunec te krize. Od prostovoljcev smo slišali, da pričakujejo, da je, bi je pomoč dosegla 6 milijonov ljudi, pomoč pa potrebuje 12 milijonov ljudi. To pomeni, da se kriza širi hitreje, kot lahko pošljemo našo pomoč. Verjetno se bo stvar še zaustrila, ko gre za epidemije in drugič. S pomočjo želimo doseči čim več ljudi, pomembno pa je, da pomoč pride do najbolj ranljivih, do revnih, do žensk, do gospodinstv, ki jih vodijo ženske, otrok in do invalidov, kajti ti so ponavadi tisti, ki ostanejo izključeni, če jih ne, če naše pomoči ne usmerimo na njih eh, zavestno. Zato komisija želi pritegniti partnerje. Hitra pomoč ni samo pomembna za preživeti, ampak za povečanje stabilnosti države, v kateri obstaja grožnja za nestabilnost, nezadovoljstvo, ponavadi izraje iz obupanosti in zato želimo čim prej pomagati z čim večjo količino pomoči. Četrtič. Zelo pomembno je, da rešimo življenja, pomembno pa je, da premišljujemo tudi o obnovi. In v prvotnih fazah imamo dve pomembni nalogi. Obnova kmetijstva, ko se bo voda umaknila, moramo imeti na voljo orodja, in pa potrebščine, da bodo kmetovalci lahko še ujeli sezono za sejenje. Istočasno pa moramo spostaviti infrastrukturo, ki povezuje kmetovalce s trgi, s tem, da um, bi dosegli tudi najbolj oddaljene skupnosti. Dolgoročno gledano se je država sooča z velikim izzivom obnove in razvoja in ocene Svetovne banke kažejo na to, da skupaj s komisijo sedaj ocenjujejo potrebe dolgoročno. Gledano zelo tesno sodelujemo z podpredsednico Ashtonovo, s komisarjem Pibaksom in Deguhtom, zato da lahko Evropska unija oblikuje celovit predlog za čim boljšo pomoč, da podpremo razvoj in obnovo v tej državi. Tudi na vrhu za splošne zadeve bomo govorili o Pakistanu in pa v Bruslu 14. septembra. Iz tega lahko potegnemo naslednje nauke. Pakistan je samo en opomin za to, da so posledice podnebnih sprememb res resne. In če si pogledamo, kakšni so stroški, je nujno, da se osredotočamo na pripravljenost na katastrofe in za obnovo na državo, ki je bila prizadeta zaradi takšnih katastrof, zato da ta postane odporna na posledice podnebnih sprememb ne moremo trditi, da so te poplave posledice podnebnih sprememb, vendar pa je postalo jasno, da so katastrofe vedno bolj pogoste in vedno bolj intenzivne in to pa zaradi podnebnih sprememb. V letu, ko smo videli potres eh, na Haitiju, eh, suša v Sahelu in sedaj poplave v Pakistanu, je postalo jasno, da je proračun Eh, nujno treba temu prilagoditi in sredstev že zmanjkuje, čeprav smo šele v septembru. Imamo tako visoko število katastrof in zato imamo veliko vrzel in lukno v našem proračun za človekovno pomoč in to je treba poštevati, ko se pripravljamo na sino finančno perspektivo. tako da lahko naša sredstva prilagodimo našim obljubam in obvezam, da pomagamo vsem, ki so potrebni te pomoči. In tretjič, Evropska unija je v prvih vrstah, ko gre za pomoč, kljub temu pa nismo vidni in prisotni v medijih. Zato se moramo osredotočiti na to, da izboljšamo očinkovitost in tudi prepoznavnost naših inštrumentov in o tem smo govorili tudi na srečanju, ki ste ga imeli z gospodom predsednikom. Pripravili bomo predlog v naslednjih mesecih. Spoštovane poslanke in poslanci, naj zaključim s tem, da s ponosom v imenu državljanov lahko rečemo, da je v Pakistanu postalo jasno, da solidarnost niso le prazne besede, gre za dejanja, za okrepanje. Na to smo lahko ponosni. Ne samo zaradi tega, ker smo rešili veliko življenj, ampak zaradi tega, ker se držimo naših načel in vrednot, ki so v osredju našega evropskega projekta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tak se kini. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na govornike v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Kacmarek v imenu Evropske ljudske stranke. Minuto in pol. Tojnčonca, pani komisar, šanovni panjstvo. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospin gospodje. Poplave v Pakistanu predstavljajo zelo resno humanitarno eh, krizo, ki je prizadela 12 milijonov ljudi tega ne bom primerjal z drugimi katastrofami, eh, rad pa bi samo dejal, da je šlo za veliko tragedijo. Rad bi se zahvalil gospe Georgijevi za hitri odziv Evropske komisije. Škoda je, da nam ni uspelo organizirati izredne seje odbora za razvoj v Evropskem parlamentu, vendar pa sem zadovoljen, da je Evropska unija pokazala svojo solidarnost in na hitro ukrepala. Več milijonov ljudi še vedno potrebuje našo pomoč. Poleg nujne človekovnumne pomoči sta kmetijstvo in transport ključnega pomena. Če kmetijstva ne bomo uspeli rešiti, bo prišlo do še ene katastrofe in to je katastrofa lakote naslednje leto. Mogoče bodo poplave imele pozitiven uh, učinek, kar je paradoks tem, da bomo izboljšali situacijo in razmere beguncev in preprečili kraje in postošenje. Preprečevanje katastrof in inštrumentov za pomoč bomo lahko tako izboljšali in zato upam, da boste svet in komisija skupaj z Evropskim parlamentom poskrbeli za to. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov, gospa De Kaiser. Minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Naj vam čestitam za vaša prizadevanja. Resnično sem mnenja, da ste ko svoji nalogi. Veliko pa je še treba postoriti. Mislim, da obstaja zelo velika razdalja med Pakistanom in javnim mnenjem. Podoba je mm, bila uničena, zato ljudje niso pripravljeni na to, da dajo pomoč. To je problem. V Pakistanu imamo resen problem, čeprav se voda že umika, vendar pa se soočamo sedaj z uh, drugo katastrofo. Rada bi vam čestitala za hiter odziv. Zato vas ne bomo kritizirali, vendar pa je treba v Evropski uniji izboljšati naše mehanizme za hiter odziv. Zato pozivam belgijsko predsedstvo, da skupaj s komisijo to stori. Imamo pa še. Eno vprašanje žensk. Gospa komisarka, veliko krat pozabimo na ženske v konfliktih in v katastrofah. Zelo nas skrbi usoda pakistanskih žensk. 3000 žensk bo rodilo v naslednjih tednih, 30 tisoč žensk pa bo potrebovalo kirurške posege. Zato moramo tudi tukaj ukrepati. Imamo tudi Mm, aktivnosti nevladnih organizacij, ki so prisotne na večjem delu države. Veliko teh organizacij je povezano z Mednarodno federacijo za starševstvo. Moramo jim pomagati, zato vas pozivam, gospa komisarka, v imenu vseh teh žensk. Najlepša hvala. V imenu skupine ALDE, gospod Görens. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. V tem trenutku, ko smo slišali od Oxfama, se največja tragedija sedaj odvija v Pakistanu. Če si pogledate trpljenje, ki je posledica poplav, imamo veliko žalovanja in obupa. Vsi moramo ukrepati, ne samo zaradi tega, ker imamo 20 milijonov eh, žrtev, ki si ne morejo pomagati. To ima odgovornost imamo kot Evropska unija in tudi v državah članicah. Sedaj je trenutek za to, ko je Lizbonska pogodba stopila veljavo, da odpravimo ometen razkol, ki ne sme več obstajati. Evropska unija se je eh, že odločila, da bo sprejela odgovornost in komisija je resnično dobro ukrepala. Evropska unija je največja darovalka človekoljubne pomoči. Zato bomo mogoče spodbudili tudi druge, da povečajo svojo pomoč, da pomagajo Pakistanu za odpravo posledic Imam v mislih še posebej naftna sredstva, ki jih imajo v najbolj bogatih državah. Še veliko več lahko storimo. Imamo tudi poročilo Barnjeja, ki govori o tem, da moramo združiti vsa sredstva in eh, orodja v držav članicah, ko pride do katastrofe. Zakaj bi še čakali, preden začnemo z izvajanjem njegovih zaključkov? prepoznavnost Evropske unije ni najbolj pomembno, vendar pa lahko nekaj storimo s tem v zvezi, ne samo zato, da se lahko hvalimo in da dobimo ogled, ampak tudi zaradi tega, da Evropska unija ukrepa kot najpomembnejši akter, ko gre za človekoljubno pomoč in sedaj je čas za to, da opravimo to nalogo in da postanemo resnična svetovna vele sila. Najlepša hvala, gospod Görens. Gospa Lambert minuto v imenu zeleni. Uh, Hvala lepa, gospa predsedajoča. To, kar se dogaja v Pakistanu, je resnična tragedija in seveda bo to zahtevalo obvezo do Pakistana in tudi njihove vlade. Pozdravljam odziv komisije in s tem povezanih obvez, tudi povezanimi z podnebnimi spremembami in sproženim sredstev za odziv na katastrofe. Spodbuditi moramo mednarodno skupnost, da vsi pospešijo svoje odzive s pomočjo in pa povečati naša sredstva v sklad Evropske unije, kajti to bi bil zelo pomemben politični signal. Mednarodna skupnost lahko stori še več lahko sprožimo tudi sredstva v Pakistanu, lahko oprostimo eh, dolgove, ki so jih ustvarili med vojaškim režimom, režimom 30 milijard dolarjev so porabili v Pakistanu za odplačevanje svojih dolgov. Francija in Nemčija sta ravno tako zelo pomembni darovalki v tem smislu. Treba je pogledati, kakšne so možnosti s tem, da odpišemo dolgove in da damo nova posojila na e, boljših pogojih. Seveda moramo tudi spodbuditi odgovornost bogatih da mm, oprostijo vse mm, plačila za najem ozemlja najbolj revnih v Pakistanu. Hvala, gospa Lambert. Naslednji ima besedo gospod Lambert. Eh, Kar jim oprostite za minuto in pol. Gospod predsedujoča, komisarji, najprej pozdravljam pripombe, ki jih je komisarka povedala v odboru in tudi danes tukaj med nami. Naš odgovor, ki ga vodite vi, je pohvalen tako na ravni Evropske unije in tudi odziv eh, držav članic v bilateral, bilateralni odziv. Združeno kraljestvo je naredilo vse, kar je bilo v njihovi moči in žalostno je, da medtem, ko ljudje iz Pakistana so se soočili s tako katastrofo, je bil njihov uh, predsednik v Evropi, kjer je užival. In ko, ko je on užival, smo mi mobilizirali sredstva in pokazali sočutje do ljudi v Pakistanu. Zelo sem ponosen na to. In ko se je civilna infrastruktura uh, sesula, mo, so morali <clears throat> vstopiti uh, vojaške sile, zato da smo lahko eh, posredovali pomoč. Vendar pa katastrofa še vedno traja in medtem mi počnemo to, kar lahko, vendar pa moramo začeti načrtovati naš dolgoročni in srednjeročni odziv. Nepričakovan obseg eh, poplav si, zah, eh, si zasluži velik odziv. Moramo začeti obnavljati Pakistan, vendar bomo to začeli, ko bodo začeli to početi tudi ljudje v Pakistanu. Sicer uh, bodo posledice resnično take, da si jih ne moremo predstavljati. Imamo načrt, vendar pa moramo imeti tudi načrt za trgovino, zato da bodo ljudje v Pakistanu lahko začeli obnavljati svojo državo. Kolegi, prosim za to, da smo veliko potezni, da pripravimo evropski načrt, neke vrste mm, Marshallov načrt, ki je pomagal pri obnovi Evrope. E, to je obseg um, problema in prosim, upam, da mu bomo kos. Najlepša hvala, gospod Karim. To je konec govornikov iz političnih skupin. Sedaj prehajamo na druge govornike. In Gospod Strifler ima besedo za minuto in pol. Oui, madame la présidente, madame la commissaire, chers collègues. Gospa Strifler, gospod, predseduj, gospod predsedujoči, gospa komisarka, situacija v Pakistanu je dramatična, še hujša od tsunamija, ki je prizadel Azijo. In zadovoljna sem, da bo komisija zvišala na 70 milijonov evrov namenila za žrtve poplavam. In Zadovoljna sem tudi nad hitrim odzivom gospe Georgijeve, vendar pa me skrbijo žrtve. Infrastrukture ni in žive so, žrtve so še vedno sredi vode. In pomembno je, da bi imeli načelo humanitarnosti in neutralnosti pri dodeljevanju pomoči in vse mora temeljiti izključno na potrebah populacije. Čeprav je instrument Evropske unije dobro deloval, je kriza v Pakistanu pokazala, da moramo bo izboljšati učinkovitost in, in vidnost naše pomoči. Ta katastrofa je še enkrat poudarila potrebo, da moramo imeti evropsko zmogljivost za hiter odziv na krize, torej neke vrste civilne zaščite, o kateri sem že večkrat govorila. Gospa komisarka, novembra boste predstavili sporočilo o boljši zmogljivosti Evropske unije za odziv na naravne katastrofe. To iz tega bo sledila zakonodaja. Torej, možnost, da bi im, imate možnost, da pre, predlagate ambiciozne ukrepe in upam, da bo tako. Prakalo. Hvala. Dve minuti ima besedo gospod Berman. Evropska unija uh, je je ponudila 230 milijonov pomoči in to mora tudi narediti humanitarna pomoč je dožnost ne glede na politiko, brez diskriminacije. Evropska unija je eden izmed glavnih donatorjev in glavna ideja je, da, je prav, da moramo dobro usklejevati naše, naša prizadevanja. In gospod Georgijevo, vprašam, kje bi lahko bili boljši v usklejevanju in kaj potrebujemo za to? Kaj potrebujete za to? Pop eh, prebivalstvo mora imeti dostop do čiste vode, do zdravstvene oskrbe, do hrane. Dokler obstaja možnost novih poplav, je težko začeti z obnovo države. Mednarodna skupnost mora pomagati prebivalstvu Pakistane zato, da se bodo dolgoročno lahko soočili s posledicami. In če je potrebnih več sredstev, jih moramo najti. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod. Lepa, Louis Michel, za minuto imate besedo. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Želim čestitati komisarki za odlično delo, ki ga je opravila. Po, po vaši zaslugi so evropske države pripravile 230 milijonov evrov, od katerih je 70 iz evropskih skladov. To je zelo dobro in Eh, dobro je tudi, da ste danes tukaj navzoči, s tem pričate, da, ste, da je resno jemljete problem. In seveda želim se pridružiti vsem tistim, ki so govorili o problemih žensko, problemih zdravja in tudi o političnem problemu. Kaj ti obstaja tveganje, da bo ta država zapadla v, padla v roke ekstremistov. In želim povdariti to, kar sem že večkrat povedal. Recimo v času uh, haitijskega potresa, m, tako kot smo storili takrat, moramo imeti hit zmogljivost za odziv na take krize. In uh, poročilo Barnije je odlično za to, da bi lahko ustanovili tak mehanizem. In želim vas vprašati, kakšne namene imate v tej smeri. Najlepša hvala. Okay, Gospod Van Dalen ima besedo za minuto in pol. Voorzitter, in Nederland kennen wij de strijd tegen het water. Gospod predsedujoči, na nizozemskem dobro poznamo boj proti, eh, proti vodi, zaradi tega se čutim zelo blizu pakistanskemu prebivalstvu, ki ga je prizadela voda. Državo članice in eh, mednarodno skupnost Evropsko unijo prosim, da pomagajo Pakistanu, da ga ne prepustijo talibanom. Tako kot kristjan se tudi čutim povezan z kristjani iz Pakistana in Slišal sem o raznih organizacijah, Compass Direct News, ki na različnih ozemljih, od njih sem slišal, da, jih, da kristjane diskriminirajo pri dodeljevanju hrane in zdravil. To me je šokiralo in gospod uh, eh, komisarko bi želel prositi, da pazi tudi na te, da je pozorna tudi na te zadeve. Potem tri mednarodni pomočniki eh, krščanske organizacije so bili ubiti eh, strani talibanov. In prosim komisarko, da pozorno spremlja tudi to. Treba je podpreti pakistansko oblast. Oblast mora varovati vse tiste, ki nudijo pomoč znotraj in zunaj. In pri nudenju pomoči ne sme biti nobene diskriminacije. Pričakujem vaš odgovor. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vandale. Sedaj pa gospa Kohola. Najprej bi želela izraziti sožalje ljudem iz Pakistana in želela bi se zahvaliti gospe Georgijava za, za njeno delo in za to, da je Pakistan prednostna naloga na njeni agendi. Včasih je težko razumeti um, celoten obseg katastrofe. Sedaj, ko smo ga dojeli, moramo se odzvati, moramo nuditi več finančne in materialne pomoči in moramo zagotoviti, da bo to doseglo vse, tudi manjšine. Ne smemo pozabiti, da je Pakistan um, mejna država in da se bori proti ekstremizmu in terorizmu. In če ne bomo pomagali Pakistanu, bi eh, te organizacije lahko še bolj se okropili. Humanitarni pomoč, pomoči bi moralo, vse, bi moralo vsebovati tudi pomoč za infrastrukturo. Ravno tako moramo sprejeti ukrepe za pomoč uh, okrepitvi ekonomije uh, v Pakistanu države članice bi morale znova razmisliti o tem, kako bodo nudile pomoč za to tragedijo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Korhola. Sedaj pa gospod Guerrero Salom. Za minuto imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Javno mnenje in mišljenje, ki prevladuje med nami, je da je bil mednarodni eh, odziv na katastrofo v Pakistanu zelo počasen in šibek. Prišli smo prepozno in delovali smo manj intenzivno kot v primeru podobnih katastrof. Res je, da obstaja odpor do tega, da pokrijemo potrebe, ki jih je povdaril OZN. Nekateri kolegi so omenili odpor v naši družbi zaradi političnega režima v tej državi in zaradi problemov, ki vladajo v tej državi. Vendar pa mislim, da se moramo kot poslanci potruditi v naših družbah, da razložimo, da pomagamo ljudem, da pomagamo tistim, ki so v stiski, ne pa političnemu režimu. Človekovna pomoč mora temeljiti na neutralnosti, na nepristranskosti in na neodvisnosti. To so vrednote, ki usmirjajo naša dejanja. Najlepša hvala. Sedaj je napočil čas za postopek CatchDI. Pritegnite pozornost. Dragi kolegi, če dobite besedo, jo imate samo za eno minuto, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Posledice so resne v Pakistanu. 20 milijonov ljudi je prizadetih. 2000 ljudi je umrlo, veliko bivališč je uničenih, velik delež kmetijskih površin je sedaj neuporabnih. Ne moremo ostati križem rok pred takšno katastrofo, zaradi tega, ker nekatere države članice kot eh, Romunija zelo dobro pomagajo postošenje, ki ga lahko povzročijo poplave. Zato smo zelo zadovoljni, da so države članice sprostile sredstva ki so više od 230 milijonov evrov. Človekodobne um, komentarne razmere so še vedno zelo resne in zahteva dolgoročno pomoč. Spodbujati moramo rast pakistanskega gospodarstva in zato mora Evropska unija odpreti svoj trg za pakistanske proizvode. Hvala, gospa. Pa zdaj skozi pa gospa Kerču. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Odziv Evropske unije v primeru pakistanske katastrofe je bil zelo hiter. In res je, da tega nismo vedno dosegli. Potrebujemo solidarnost v Evropski uniji pri takšnih katastrofah. Govorimo o 18 milijonih ljudi, ki potrebujejo pomoč, ki so ogroženi zaradi bolezni. In eh, OZN je dobil samo dve tretjini pomoči, ki jo potrebuje. Nekatere države članice so pokazale svoje zadržke zaradi zelo razširjene korupcije v tej državi. Praviti moramo nadzor nad čevkrubno pomočjo, ki mora doseči žrtve in da ta pomoč ne pristane v, pomem, pri pomembnih eh, ljudeh v tej regiji. Podpreti moramo tudi delo nevladnih organizacij in čovjekovnih organizacij, kajti to mora postati naša prednost, ko se odločamo. Hvala. Gospod Krojcman ima besedo za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, najlepša hvala. Gospe in gospodje, v Pakistanu smo bili priča velike katastrofe zaradi poplav in zato moramo pomagati prebivalcem v tej državi, kajti obstajajo regije v Pakistanu, kjer pakistanske oblasti niso poslale pomoči imamo naprimer Kašmir in druge regije na mejnih območjih, kjer trpijo zaradi zelo eh, velikih padavin. V Gebaldistanu je 500 ljudi umrlo in 50 tisoč ljudi je izgubilo svoja prebivališča. Veliko vasi je popolnoma izoliranih vendar pa je tja prišlo zelo malo pomoči, zato je pomembno, da Evropska unija ne pošilja svoje pomoči samo v centralno uh, vlado, centralnim oblastem, ampak poskrbi, da ta pomoč pride tudi do najbolj oddaljenih regij v tej državi. Hvala lepa. Bardzo chciałem podziękować za zabranje głosu. Rana, e, želel bi se vam zahvaliti za besedo. Evropska unija v tej situaciji naravne nesreče v Pakistanu se je odzvala na učinkovit način. Bolj kot v preteklosti. Zadovoljni smo, da je prišlo do napredka, kar zadeva recimo dodelovanje pomoči. Želel pa bi povdariti dve stvari. Prvič, izboljšanje možnosti Evropske unije. pri nudenju humanitarne pomoči. Vprašanja povezana recimo z letalskim eh, prometom. Brez, če nimamo letal, potem ne moremo nuditi pomoči. Drugič, boljše usklajevanje znotraj Evropske unije. Evropa si prizadeva, vendar pa bi ta prizadevanja eh, med Evropsko unijo in državami članici morali bolje uskladiti. Ja, hvala, gospod Zemke. Gospa Georgieva bo sedaj povzela razpravo. Thank you. Thank you very... Najlepše hvala. Zares hvala za to zelo koristno razpravo in pripombe. Poskušala jih bom uh, uvrstiti v tri sklope. Sprva prioritete, kratkoročne, dolgoročne in kako lahko uporabimo nasvete, ki ste nam jih dali tukaj. Drugič, politično okolje in kako lahko. Um, zaščitimo neutralnost in neodvisnost eh, humanitarnih delavcev in tudi njihovo varnost. In tretje, um, zmogljivost za, odzivno, za odzivanje v Evropski uniji. Glede prvega sklopa moram reči, da se zelo strinjam z komentarji, ki sem jih slišala danes v parlamentu. Moramo se osredotočiti na tiste ki jim grozi izključevanje in to so predvsem ženske v konzervativnih delih Pakistana še posebej in tudi ženske, tudi uh, eh, gospodinstva, ki jih vodijo ženske, pa tudi manjšine, omenjali ste verske manjšine. V vseh državah uh, je temu tako, to je veliko tveganje in tudi v Pakistanu. Skupnosti do katerih je težko priti, ki so odrezane zaradi konfliktov ali zaradi naravnih danosti. Lahko vam zagotovim, da zelo natančno spremljamo predloge naših partnerjev, tako da zagotovimo, da tisto, če mor namenjamo veliko sredstev, eh, zagotavlja pomoč ravno tistim, ki jim grozi izključenost. Bolj natančne odgovore glede eh, verskih manjšin. Eh, lahko rečem, da se z manjšinami načeloma zelo natančno ukvarjam in lahko pošljemo tudi bolj eh, specifične informacije kot tudi o situaciji v Kašmirju. Tam vem, da sodelujemo z nevladnimi organizacijami zato, da pridemo do ljudi potem je tukaj bilo povedanega še nekaj zelo pomembnega. Kmetijstvo je temelj za velik del preživetja Pakistana in njegovega gospodarstva z umikom vode eh, bo eh, zemlja postala bolj plodovita, ampak to je priložnost le, če bomo prisotni in pomagali kmetom, da to izkoristijo dolgoročna rehabilitacija, če je dobro izpeljana, se lahko poveže z varnostnimi vidiki. In to me pripelje do še nečesa, kar sem danes slišala. Treba je, da moramo se povezati eh, pri um, zbiranju sredstev z drugimi, da pozovemo druge v. Um, sosedstvu, eh, da pozovemo eh, države v Arabskem zalivu, da pri, pomorejo in to dejansko že počnejo in sedaj imamo tudi priložnost, da pozovemo tudi druge. To bomo še naprej počeli. Eh, ko bomo eh, pripravili 14. in 15. oktobra tukaj eh, sestanek eh, demokratičnih prijateljev Pakistana. Gospo Kathy Ashton bom prosila, da skupaj z zunanjem ministrom Pakistana vodita to, ta sestanek in na ta način upam, da bomo druge pripravili do tega, da prispevajo svojo pomoč. Kar pa se tiče naših držav članic in naših sredstev, lahko rečem naslednje. 70 milijonov je komisija že namenila v ta namen in velik eh, znesek je pravzaprav že črpan. Ko sem bila v Pakistanu, nam je zmanjkalo sredstev za eh, nujne projekte pomoči, ki jih vodijo zelo kompetentne organizacije in ljudje na terenu. Eh, naši zaposleni v Pakistanu so nam že jasno povedali, da potrebujejo več sredstev. Eh, Združenemu kraljestvu Nemčiji in um, Švedski bi se rada zahvalila kot največjim donatorkam, ki so prispevali največ pomoči. Seveda uh, imamo uh, pri tem skupno odgovornost, kako se že temu reče, ja, deljeno odgovornost oziroma deljeno pristojnost uh, z državami članicami na tem področju, Tukaj mislim na komisijo. In res želim, da skupaj vlagamo napore. Kar pa se tiče dolgoročnega odziva in prioritet na tem področju, lahko rečem, da je popolnoma jasno, da je napoved za Pakistan um, bo popravljena na vzdolj. Se pravi, na, napovedana gospodarska rast pred. Uh, Um, poplavami je bila 4,5 odstotka, sedaj se bo verjetno zmanjšala na 1,2 odstotka ali celo nižje. Torej, zaradi tega bo potrebno zbrati pomoč za Pakistan na nek celovit način in razmišljati moramo o vseh možnih načinih pomoči. Komisija enostavno nima možnosti dajanja kreditov, to ni nekaj, kar mi lahko naredimo, ampak to je ena od možnosti, ki eh, bi bila koristna za Pakistan. In podobno eh, se to povezuje z vprašanje trgovanja in kaj se lahko naredi. Um, komisar Van de Gucht že zelo natančno uh, Eh, razmišlja, kako se lahko čim bolj celovito odzovemo na probleme Pakistana. In sedaj grem na naslednjo točko. Oprostite, naj dodam še neko podrobnost. Z Pakistanom moramo delati tudi tako, da podpremo gospodarstvo v izvajanju reform, ki bodo okrepile gospodarstvo, ko gre za eh, javne finance in podobno. Ne smemo dovoliti, da bi poplave preprečile vladi, da izvede tisto, kar je dobro za državljane. Pomoč Pakistanu pa seveda eh, pomeni tudi politično stabilnost v državi, ki je pomembna ne le za regijo, ampak za celoten svet. Zaradi tega res upamo, da bo naše skupno delovanje reševalo življenja po eni strani, po drugi strani pa eh, preprečilo, da bi v tem občutljivem okolju prišlo do kaosa. Eh, in za tiste, ki ste omenjali humanitarno plat vprašanja, eh, res zelo je pomembno zagotoviti varnost za humanitarne delavce. To pa za nas pomeni um, neutralnost, uh, glede na to, uh, kdor, komor pomagamo, to ne sme temeljiti na um, kakršnikoli opredeljenosti, pripadnosti in podobno. Uh, 18. Eh, 19. Eh, avgust je bil dan humanitarnih delavcev in takrat smo nažalost ugotovili, da smo lansko leto eh, izgubili 102 humanitarna delavca. Te so izgubili življenja in v kontekstu Pakistana vsak, ko jutro se zbudim, zelo zaskrbljena ali bo v tem naporu, humanitarnem naporu, spet prišlo do žrtev humanitarnih delavcev. In naj še omenim krepitev odzivnosti Evropske unije na nesreče. Mnogi ste pohvalili to, kar smo že naredili, da bomo bolje organizirani in bolje sklajeni. In hvaležna sem tudi tistim, ki ste rekli, da je tukaj treba narediti več. S tem se strenjam. Naj me podam le še en primer, kaj pomeni koordinacija v primeru Pakistana. Kot sem že rekla, eh, razmestili smo koordinacijske skupine za civilno zaščito v Pakistanu. 12 držav članic so poslale pomoč v naravi, je poslala pomoč v naravi. Organizirali smo 10. Uh, eh, letov. Ena iz eh, Češke, dva iz Češke, ena iz Finske in eh, sedem je sofinancirala komisija od teh letov v smislu um, letalskega mostu od Pakistana do Evropi. Na ta način smo uh, povezali več držav in uh, koordinirano razdeljevali pomoč na terenu. To je napredek, ampak za tiste, ki pravite, več je treba narediti, tistim bi rekla, ja, um, iz vaših ustov bože všesa. In uh, upam, da bomo v komisiji še bolje razumeli, kaj pomeni imeti večje zmogljivosti za odzivanje na uh, nesreče oziroma krize. To bi povzela v štirih točkah. Planiranje scenarijev. Že vnaprej moramo bolje anticipirati nesreče, ki se lahko zgodijo. Potem moramo že vnaprej imeti zagotovljena sredstva za strani držav članic, na katere se lahko zanesemo v trenutku nesreče. Kadar, kadarkoli pride do nesreče, lahko telefoniram. Trenutno ne vem, eh, ali lahko, ko bom potrebovala sredstva, ali bodo na voljo. Vsakič, ko smo zahtevali sredstva, so se države članice prijavile. Ampak veliko bolj smotrno bi bilo, če bi lahko vnaprej eh, vedeli, kakšna je pripravljenost dati sredstva eh, se strani držav članic. Tretja točka, eh, boljša koordinacija. To sem že natančno obdelala, torej ne smem ponavljati 27 in 1. In četrto, celovit pristop, prevencija, pripravljenost, o, obnova in povratne informacije. In to je tisto, kar vam bom predlagala. In še enkrat, najlepša hvala, gospod predsedujoča in spoštovane poslanke in poslanci, za vaš nasvet z meni in moji skupini in s tem zaključujemo razpravo na to temo. Naslednja točka dnevnega reda pa je, so poročilo